Eh, za enakost med eh, spoloma. Treba je eh, prenehati s tem sovraštvom do žensk, treba je prenehati z nasiljem, tako verbalnim nasiljem kot fizičnim nasiljem. Moški se morajo za to boriti. Treba je prenehati z nasiljem nad ženskami in to so skupne vrednote in na podlagi teh vrednot moramo delovati. Hvala lepa. Gospod Krah ima besedo za eno minuto. Gospa predsednica, Eh, velik ameriški predsednik Ronald Reagan je enkrat rekel, deset najhujših eh, besed eh, v angliščini je živjo sem zlade in prihajam sem, da vam pomagam. Vprašanje spolov je eno najbolj intimnih, najbolj osebnih in individualnih vprašanj človeštva. In predstava, da Evropska unija sedaj razvija svojo strategijo in meni, da mora poseči v to, je neodvisno od vprašanja, kaj je v v strategiji eh, prav ali ne vedno napačno. Eh, to je poseg države v individualno življenje, to se ne spodobi, to ni liberalno, to je totalitarno. Eh, vendar pa vemo in kolegi z leve so to jasno povedali, da gre tu za osnutek uničanja družine in za socialistično preoblikovanje tega, kar imamo in zato smo proti hvala lepa naslednji govorec je gospa peterhanson za eno minuto no po tem govoru se je težko oglasiti ampak poskusila bom narediti kar se da gospa komisarka veseli me da ste pripravili to eh, strategijo in upam da Eh, s to strategijo ne bomo pošiljali samo eh, praznih sporočil, eh, temveč da bomo jasno signalizirali, da ta problem jemljemo resno. In moramo pokazati, da povsod po Evropi obstaja politična volja, da se pomaga ženskam. vemo, da uh, nimajo vse ženske dostopa do uh, Istanbulske konvencije, da jih eh, vseh žensk ne ščiti, tudi v Evropi ne Istanbulska konvencija uh, in da so manj uh, zaščitene, manj plačane kot uh, moški kolegi. To je prvi korak in drugi korak pa je uh, zakonodajni. Treba je spremeniti stvari in ne smemo se bati uh, tudi kaznovanja, če je to potrebno moramo eh, delati za ženske v Evropi. Hvala lepa, gospa Hübner ima eno minuto. Eh, Hvala lepa, eh, predsednica, komisarka, kolegi. Enakost med spoloma je vprašanje pravičnosti. Tudi v najbolj konservativnih državah in družbah Eh, se ženske borijo za svoje pravice, ampak te spremembe eh, se ne zgodijo vedno. Eh, politiki vedno, vsaj navidezno, priznavajo, da je potrebno ženska priznati te pravice, ampak ni pa nujno, da to tudi uresničijo. In ne smemo enostavno eh, spregledati polovice eh, eh, prebivalstva. Če želimo imeti konferenco o prihodnosti Evrope, potem moramo poslušati tudi ženske kot državljanke, moramo prisluhniti njihove perspektivi in moramo ponuditi tudi svojo solidarnost ženskam, ki se borijo za enakost v svojim, svojem kulturnem in nacionalnem kontekstu. Strategija, ki jo je predstavila komisija, je dober Eh, korak eh, naprej in je tudi jasen signal, da se Evropa ne bo odpovedala pravicam žensk in eh, Evropa je lahko tudi upanje za ženske in to tudi mora biti. Hvala lepa, gospod Bjedron, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam sem pripravil govor iz druge perspektive, ampak. Zopet eh, sodelujem pri razpravi o enakosti med spoloma, kjer se samo ženske oglašajo. Vsakeč, ko tu govorimo o denarju, ko govorimo o eh, moči, ko govorimo o raketah, vedno dominirajo moški. Ko pa govorimo o enakosti med spoloma, pa eh, se oglašajo zlasti ženske diskriminacija, izolacija, nasilje eh, in tako dalje, če bi se vse to nanašalo na moške, če bi bili moški žrtva tega, potem bi eh, to Evropska unija že eh, zdavnaj uredila. Ampak tu govorimo o naših materah, ki imajo uh, manjše plače, o naših um, uh, babicah, ki imajo manjše pokojnine, o naših ščerah, ki bodo prav tako uh, trpele zaradi te diskriminacije. Prosim moške v tej dvorani, da pokažejo solidarnost ženskam, ki se borijo za svoje pravice, zato ker bo to vplivalo na vse ženske, ki jih poznamo. Hvala lepa. Ali sprejmete modri karton? Uh, Hvala lepa uh, za uh, to izjavo. Imam konkretno vprašanje. Kaj moški lahko naredijo, da pomagajo ženskam? Kaj morajo moški narediti? Ali se morajo bolj postaviti na stran? Ali kako lahko pomagamo? Glede na to, da smo vsi politiki, kaj lahko vi naredite za to, da tudi v vaši stranski omočite ženske? Ječpen posel v Bjedronj. Yes. Gospod Bedron, ja, zato ker smo moški in eh, stoletja eh, smo eh, že bili spodbujeni, moramo videti tudi, da so ženske uh, vse čas uh, zapostavljene, postavljene ob stran in mi uh, kot politiki imamo še dodatno moč, ki jo lahko uporabimo za to, da pomagamo ženskam, da jim pomagamo, da bodo enake, ne več, ne manj, samo enake. In to je naša obveznost. Hvala lepa za vaš odgovor. Hvala lepa. Gospa komisarka, občutek imam, da smo v paradoksalni situaciji. Po eni strani imamo vedno uh, večji pritisk javnosti, uh, ki pričakuje enakost med spolno, a po drugi strani pa uh, imamo vedno bolj kritično situacijo v uh, državah članicah. In uh, če si pogledamo gospodarske indikatore, potem vidimo, uh, da praktično povsod uh, imajo ženske 16 odstotkov nižjo plačo, da jih je uh, polovico manj um, na visokih položajih uh, in so žrtve uh, tudi uh, spolnega nadlegovanja, ki ga pogosto ne prijavijo, zato ker si se bojijo. Ampak to so vprašanja temeljnih eh, človekovih eh, pravic, kako lahko. Eh, kako je možno, da polovica prebivalstva v Evropski uniji nima istih možnosti in nima istega dostojanstva? Kako lahko uh, z specifičnimi politikami to odpravimo? Hvala lepa. Naslednji govorec je gospa uh, Galvez Munjo. No. Spoštovana komisarka, zelo nas veseli, da imamo uh, strategijo za enakost med spoloma v tem zakonodajnem obdobju. In uh, tudi zato da uh, imamo tu nekaj konkretnih um, uh, ukrepov, naprimer v zvezi z uh, plačami, uh, ampak tu imamo tudi horizontalna vprašanja, naprimer uh, uh, zelen uh, sporazum, umetna inteligenca. Zaenkrat nismo imeli tega, um, uh, te enakosti med spoloma uh, horizontalno v politikah Evropske unije. Uh, Eh, dokler eh, dejansko ne bomo imeli eh, tega gender mainstreaminga v vseh evropskih politikah, bomo težko naredili korak naprej. V gospodarski politiki vidimo, da je zelo malo enakosti med spoloma o tem se veliko govori, ampak v resnici eh, to nikogar eh, ne zanima. Eh, komisarka Dali, tu v Evropskem parlamentu imamo absolutno v vseh odborih ženske na položajih. Vsi bomo z vami delali, sodelovali za to, da bomo imeli bolj enakopravno Evropo. Pani posel, Hvala lepa. Naslednji govorec je gospa Maksova za eno minuto. Slovo. Vážená paní komisařko, velmi vám děkuji. Gospa komisarka, hvala za to, da ste se posvetili strategiji za enako spolo. Imam vtis, da je to zelo težaven portfolio, morda še težji kot eh, večletni finančni okvir. In eh, tu um, je potrebno deblokirati ratifikacijo Istanbulske konvencije. Eh, Slovaška je včeraj najavila, da želi eh, umakniti podpis, s tem se ne moremo strinjati, tega ne gre gledati molče. Eh, potem je treba deblokirati direktivo proti diskriminaciji in eh, pri vaši strategiji pa je treba staviti na dobro izobraževanje eh, in sicer od vrca pa vse do univerze. To je izjemno pomembno, kajti brez sprememb na področju izobraževanja in brez izjave pedagogov, da je enakost pomembna za ekonomski razvoj, nam dejansko ne bo preostalo prav veliko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 Začela bom z prvim na seznamu, gospod Fitzgerald, za minuto. Uh, uh, uh, Gospa Fitzgerald, hvala lepa. Komisarka Dali, da ste prišli sem in predstavili to strategijo. To je pravi trenutek. Imamo dobre politične zaveze v komisiji in upam, da tudi izven komisije. Naj vam odkrito povem, da mislim, da tega ne morete storiti sami. Pomembno je, da si vsak komisar eh, ogleda to temo in eh, da eh, poskrbite za enakopravnost spolov pri sprejemanju vseh politik. Veliko novih problemov se pojavlja, poleg tistih problemov, ki obstajajo že kar nekaj časa Ne smemo pozabiti na podnebne spremembe, na novo tehnologijo, na razliko v plačah in v pokojninah. Ogledati pa si moramo tudi proračun. In eh, tudi pri proračunu je potrebno upoštevati enakopravnost spolov. Potrebujemo zavezujoče ukrepe, potrebujemo strogo izvajanje in pa ustrezen nadzor. Najlepša hvala. Eh, gospa Letao Marquez je naslednja na vrsti. Eh, ta strategija, ki jo boste predložili in za katero upam, da bo vsebovala tudi konkretne ukrepe, cilje in tudi ustrezne resurse. Eh, Kaj ti sicer bo to ostalo čudovito besedilo, ki bo pristalo v predalu Evropske komisije. Potrebujemo strategijo za boj proti problemom vse to, kar ni na agendi, e, naprimer nasilje e, v domačem okolju, kakšna mora biti prihodnost. E, gre za neenako obravnavo moških in žensk, naprimer pri tehnoloških poklicih. Obstaja zelo velika neenakost ta hip. No, kot že rečeno, ta strategija mora postati sestavni del vseh političnih področji Evropske komisije. In podjetja, ki se tu eh, dobro izkažejo, bi morala biti tudi nagrajena. Eh, upam, eh, da je ta strategija ambiciozna, lahko računate na nas, mi bomo prispevali in se angažirali po najboljših močeh. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa iz, Gaz, iz Askon Bilbao Barandika za minuto. Ja. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Eh, dodatna vrednost eh, Evropske unije je eh, večkratna. Lahko določimo minimalne standarde v državah članicah v boju zoper diskriminacijo in zoper zatiranje. Eh, in eh, nasilje, specifično za spol. Eh, lahko izboljšamo statistične kazalnike za izboljšanje ukrepov. Tretjič potrebujemo globalne kriterije. Vendar pa je treba ostati tudi blizu državljanom. Skratka, regionalne in lokalne skupnosti morajo ukrepati. Potem ozaveščanje stereotipe je potrebno odpravljati in prav tako tudi predstave, ki vodijo do tega. Eh, torej, eh, boj proti diskriminaciji, podnebne spremembe, eh, mednarodni terorizem, ja, in potem ženske. Vse to so pomembne točke, ampak ob vsem tem potrebujemo tudi Evropsko unijo, ki se zauzema za enako spolo. Hvala. Silvija Sardona. Najlepša hvala. Govorimo o enakopravnosti spolov. Zavedati se morate, da je v Italiji le 40 odstotkov eh, napotenih eh, upravnic. V tej eh, dvorani smo govorili o razlikah med osebnimi dohodki. Jaz mislim, da rešitev ni v kvotah. Ne želim, da bi me zaščitili kot pando ampak bi rada, da bi me nagradili zaradi mojih eh, zmogljivosti, zaradi mojih veščin. In eh, če sem bolje usposobljena kot moški, bi morala prijeti višjo plačo. Ne enako. mislim, da je potrebno prenehati s to kampanjo za enakopravnost moških in žensk. Ne smemo nadaljevati z temi kvotami, obravnavati ženske eh, kot da ne bi bile osebe. Potrebno je oceniti eh, sposobnosti žensk in jih nagraditi, kadar si to zaslužijo. Hvala lepa. Sedaj pa Hanna Neumann. Frau Dali, ich. Gospodali, zelo me veseli, da imate toliko energije v tem procesu v tej strategiji in veselim se eh, resolucije, o eh, kateri bomo glasovali jutri, ki ima tudi zunanjo politično dimenzijo. Ta tema naš zelo močno zadeva in v mirovnih eh, pogajanjih smo videli, da je znanstveno dokazano, da več, ko je poleg žensk, toliko boljši so rezultati, toliko dlje traja mir. In hkrati se mi zdi zelo pomembno, da pogledamo tudi sami sebe. Pogosto mi je mučno, ko grem z delegacijami v tujino in tam so sami moški. Naša služba za zonanje delovanje pravzaprav nima nobene veloposlanice v kriznih območjih in zelo bi me veselilo, eh, če eh, v tej strategiji ne bi mislili samo na notranje politiko in kazali na druge, ampak se dejansko eh, posvetili tudi sami sebi in pogledali same sebe. In tu med nami imate zelo veliko tistih, ki vas podbujajo. Pogum še za naprej. Hvala. Gospa Ruža Tomašič, za eno minuto. Eh, hvala lepa. Eh, ženske morajo imeti dostop do vsega tega, do česar imajo dostop moški. To je temelj enakopravnosti, da za vse veljajo enake, eh, enaki pogoji da in da lahko vodijo svoje življenje po lastni izbiri. Neenaki pogoji Eh, pa ne pomenijo tudi enakih izhodišč. Treba je zagotoviti enake pogoje, enako plačilo eh, za enako delo, vendar pa to ne pomeni, eh, da si bodo dejansko želele biti več na področju tovrstnih del. Treba je omogočiti različne pogoje. To pa ni samo družbeno, ampak je tudi biološko. Eliminacija družbeno-političnih ovir ne bo prispevala k enakosti. Zaradi tega, ker moški in ženske kratko malo ne morejo biti enaki, vendar pa morajo biti v vsakem primeru enakopravni in okrog tega ni nikakršne debate. Hvala lepa. Prošel za... Najlepša hvala. Sedaj pa Claire Daly za minuto. Thank you, President. I think equality for women is... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Enakopravnost za ženske... Je seveda zelo pomembno, ženske pa morajo imeti tudi nadzor nad lastnim telesom in pozdravljam napredek, ki je bil dosežen na Irskem, na Cipru in eh, druge na področju splava. In v nekaterih državah je prišlo do poskusa, eh, da bi bili umaknjeni nekateri zakoni. Izrabljeni so bili argumenti, eh, poleg tega so se pojavili tudi poskusi za prepaved splava mislim, eh, da moramo to jemati zelo resno. Poleg tega se je potrebno zavedati, da se nekatere ženske srečujejo z različnimi oblikami diskriminacije, kot eh, recimo pripadnice romske skupnosti ali pa priseljenke. Eh, v Romuniji recimo so romske ženske ločene od drugih v porodnišnici, ne morejo niti uporabljati istih stranišč. Pomagati moramo ženskam na najboljši možni način. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Lefteris Kristoforu za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Reči moram, da sem upal, da nam ne bo več potrebno razpravljati o enakopravnosti spolov v Evropski uniji, kajti Evropska unija bi lahko že uresničila enakopravnost spolov, ampak eh, piše se leto 2020 in eh, zauzemamo se za vrednote in za načela Evropske unije. Ampak enakopravnost eh, spolov še naprej ostaja problem. O tem še zmeraj razpravljamo, kot da bi to bil cilj, ki bi ga morali doseči. Pravzaprav je ta cilj že zdavnaj morali doseči. Čestitam eh, komisarki eh, za njena prizadevanja. Mislim, da bi Evropska unija morala biti na čelu boja za enakopravnost spolov in eh, uvesti bi morali ukrepe in pa tudi sankcije za tiste države, ki teh načel ne spoštujejo. Sprejeti je potrebno direktivo Evropske unije, kajti nesprejemljivo je, da nimamo enakopravnosti spolov v Evropi. in nasilje nad ženskami je potrebno izkoreniniti. Mislim, da bi lahko bili ponosni na to, kar smo že storili, lahko pa storimo še več. Kujem pekne, pani predsedajuca. E, strategija pre rodovu rovnost. E, e, hvala, gospa predsednica, gospa komisarka. Enakost spolov in strategija, ki je predložena, Eh, mora biti usmerjena v prihodnost. Eh, potrebna je neka eh, politična in tudi pravna zavezanost. Mislim, da ni pošteno, da ženske še vedno dobijo manjše plačilo za enako delo in manjše pokojnine. Na tem je treba delati še naprej. Poleg tega Eh, mislim, da je združljivost poklica in družine apsolutno eh, potrebna. Zato pa ženske potrebujejo boljši dostop do otroškega varstva. Eh, in to otroško varstvo mora biti tako, da ga bomo lahko prvič financirali in imeli tudi dovolj kapacitet na voljo. Govor je bilo o zdravstvu. Obstaja tudi diskriminacija romskih žensk. Tudi tu moramo ukrepati in seveda se moramo boriti z opr nasilje. Bo bodi si v domačem okolju, na delovnem mestu ali spolno nadlegovanje in moding. Eh, Kaj ti eh, ženske so še vedno žrtve tega? Priklet, bardzo proszę, jedna minuta. Gospod Brgles. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Diskriminacija večine evropskih državljank v vseh sferah družbenega, političnega, gospodarskega in zasebnega življenja ter v vseh starostnih obdobjih ni sprejemljiva in ni v skladu s temeljnimi načeli in določbami pravnega reda evropske unije. odpravljanja neenakosti med spoloma se očitno ne lotevamo na pravi način. ozaveščanje glede neenakosti spolov preko mednarodnih dni kakršen je bil včerajšnji mednarodni dan žensk in deklet v znanosti ni dovolj. žal je tudi v tem parlamentu večina zgolj retorična enakopravnost kako naj si drugače razlagamo dejstvo da poslanke in poslanci lls in renew zavrnejo ključne amandmaje v resoluciji za zagotovitev enakega plačila moških in žensk za enako delo ali da tako na ravni držav članic kot v naših vrstah primanjkuje politične volje za to da bi enakost spolov ter načelo zagotavljanja enakega plačila za enako delo bila dela evropskega semestra. to so nujni strukturni ukrepi

ženske še zmeraj nimajo ustreznega dostopa do zdravstvenih storitev. Eh, rojstvo eh, in pa skrb za otroka je prepuščena ženskam. Prihajam iz Polske, kjer ženske nimajo pravice do zakonitega splava. In uh, ženske uh, so še pogosteje predmet diskriminacije, uh, kadar so to pripadnice manjšin, uh, kadar gre za ženske z omejeno gibljivostjo in tako naprej. Nespremljivo je, da imamo v srcu Evrope še zmeraj ženske, ki nimajo ustreznih pravic. Zaščititi bi morali ženske in zagotoviti spoštovanje najvišjih standardov v vseh eh, državah eh, članicah eh, bi morali imeti enako situacijo in to bi moral biti tudi cilj evropske strategije. Sedaj pa dobi besedo komisarka, gospa Dali. Hvala lepa in hvala lepa tudi vsem za izjemno dragocene prispevke. Ja, res je. Piše se leto 2020 in še zmeraj razpravljamo o pravicah več kot polovice prebivalcev na zemlji. Gre za pravice, ki jih moški jemljajo za samoumevne. Torej, hvala lepa vam vsem za prispevke v tej razpravi in hvala lepa tudi za to, da je v tej razpravi sodelovalo toliko moških. Vsi imamo matere, nekateri imamo hčirke in govorimo o več kot polovici prebivalstva, kot sem že dejala nekdo, mislim, da je bil to moški, je dejal, da feminizem ni le za ženske, ampak za celotno družbo. Torej, ja, to drži. In gospod Biedron je povsem pravilno povedal, da ko govorimo o vojni, o oboroževanju, katere spravi prispevajo številni moški ne želim si, da bi več žensk prispevalo k temu, ampak da bi bilo manj moških. In želim, da bi vsi razpravljali o miru. Ampak eh, situacija je takšna, kot je. In zelo pomembno je, da to izpostavimo. In da se zavedamo, da je enakopravnost spolo pomembna za nas vse, za celotno družbo, za celotno Evropo, za vse svet. nova strategija za enakopravnost spolov se bo ukvarjala z številnimi temami, ki ste jih izpostavili tudi v današnji razpravi. To eh, je bilo zapisano tudi v političnih smernicah. Pripravila bom ambiciozno agendo za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami, sem spada tudi nasilje na spletu, Pripravila bom zakonodajni predlog za zagotovitev boljše preglednosti, kar zadeva plačila. Poleg tega bom predlagala tudi druge nezakonodajne ukrepe za zmanjšanje razlik eh, v plačilu mošk in žensk. Moških in žensk. Poleg tega bom eh, skušala zagotoviti enakopravnost v upravnih odborih. Vemo, da cilji so učinkoviti in eh, zagotoviti želim, da se v državah članicah izvede strategija oziroma direktiva o uskladitvi poklicnega in pa družinskega življenja. Poleg tega pa želim, da bi vse politike Evropske unije ocenili z vedika enakopravnosti spolov. Delo komisije, to bom zagotovila, bo postalo bolj razumljivo in sistematično kot v preteklosti. upoštevati moramo vidike enakopravnosti spolov, ko govorimo o temeljnih izzivih naše družbe, kot recimo o digitalizaciji ali pa o prehodu na zeleno gospodarstvo, kot je bilo že omenjeno. In ja, ukvarjali se bomo tudi z feminizacijo lakote, kajti tudi to je rezultat neenakosti. Eh, s katero se srečujejo ženske in pa deklice na številnih področjih. Računam na močno podporo Evropskega parlamenta, kaj ti enakopravnost eh, za vse eh, državljane je ena izmed temeljnih vrednot Evropske unije in zaradi tega moramo enako spalo uresničiti vsi skupaj in sicer za vse državljane Evropske unije. Hvala lepa. Najlepša hvala, s tem je ta razprava zaključena. In prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. To so prednostne naloge Evropske unije za 64. zasedanje komisije OZN za položaj žensk. Naj vas spomnim, da če želite besedo, Eh, lahko dobite besedo v okviru postopka modrega kartona ali pa v prosti razpravi. Pri tem lahko uporabite elektronski sistem ali pa tradicionalen način, več navodil pa dobite ob vhodu v dvorano. Eh, sedaj pa dobi najprej besedo eh, gospa Regner v imenu odbora za ženske. Hvala. Eh, Gospod predsednica, praznujemo 25. obletnico dokumenta, ki zelo jasno strni, strni eh, pravice žensk, tako kot noben eh, dokument predtem. Pekinška izhodišča Eh, ki so bila sprejeta na četrti svetovni konferenci v eh, Pekingu, eh, enega najobsežnejših in najjasneje formuliranih dokumentov o pravicah ženska drkoli, kajti pokrita so vsa področja življenja. Gre za popolno enakopravnost, ki je mišljena s tem. Mlade, stare, bogate, revne ali ženske, ki živijo v miru, ženske, ki živijo v vojni, javno in zasebno življenje. Eh, vse to je zajeto eh, v deklaraciji iz leta 1995. Eh, In sicer se priznavajo pravice žensko človekove pravica. Imamo 25 let staro magno karto žensk, ki vse pravice žensk dela za človekove pravice. Deklaracija Um, obsega um, ukrepe, ki zadevajo vlade, um, nevladne um, organizacije um, in vse druge akterje. 181 uh, uh, vlad se je um, za, vzelo za to in vsakih pet let potem preverjajo napredke. To, kar se mi zdi pomembno pri tej deklaraciji, je, da uh, govorimo uh, o um, enakosti moči žensk. In skratka, gre za podarjanje vseh aspektov, eh, naprimer um, zdravja, plodnosti, da je to eh, temeljna osnova za izenačenje moči. Potem eh, dostop do ekonomskih resursov, poklicno izobraževanje in komunikacija, dostop do trgov. Vse tu uh, je treba delati enakopravno. Torej citiram iz tega 25 let uh, po tem sprejetju eh, pa se te pravice še vedno ne udejanjajo v celoti, v, nobenih, v nobeni državi. Niti um, države Evropske unije tega ne zagotavljajo v celoti. Mi kot Evropska uh, unija uh, se ne smemo uh, hvaliti uh, Eh, in eh, imamo različne direktive, ki naj krepijo pravic žensk, vendar pa je delo eh, že 8 let blokirano. To bi morali implementirati po celotni Evropi. Nimamo popolne enakosti, ko gre za dostop do različnih storitev. Ehm, imamo še vedno področja, kjer so ženske izuzete. Potem vidimo tudi po številkah, da imamo še vedno razlike v plačilu med moškimi in ženskami. In 500 eh, tisoč mladih žensk, torej pol milijona eh, mladih je eh, žrtev eh, genitalnih eh, eh, izmaličen. In eh, te številke so eh, vredne vsega sramu. Eh, Eh, in zaradi tega so eh, vlade pravzaprav zavezane temu, eh, da polovico državljank enakovredno spodbujajo do tiste stopne, ko je dosežena popolna enakost. Vendar pa mačizmi in tradicije še vedno ovirajo Eh, odstranitev patriarhalnih eh, struktur eh, in dajo ženska manjšo vrednost. Zaradi tega moramo ravno na evropski ravni nastopati kot garant za pravice žensko človekove pravice. In zato moramo delovati kot skupen akter. Gre za polovico prebivalstva. Eh, ne smemo negirati eh, človekovih pravic žensk. Ve, poznamo, kakšna je izjava iz leta 1995. Mi ženske eh, imamo v rokah dokument, ki daje mednarodno legitimnost. Ne bomo popuščale, borile se bomo za pravi napredek, kajti dokument je treba sedaj napolniti življenjem. Združeni narodi so sedaj pripravljeni, da vstopijo v to akcijo, vendar pa so eh, odvisni od sodelovanja vlad. Eh, potreben eh, je angažma, želimo omeniti Meksiko in Pariz, potrebne so tudi strože kontrole pri izvajanju. Tu apeliram tudi na spoštovane poslanke in poslance, da jutri Eh, podprejo predloge sprememb. Mi v Evropskem parlamentu želimo močno udeležbo in multilateralno ukrepanje. Združeni narodi živijo od sodelovanja, od skupne volje, od skupnega ukrepanja. Mi kot Evropska unija se moramo v polni meri zauzeti eh, za eh, to, kar je skupno in za to, kar je raznoliko. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu predsedstva uh, gospa Brnjac. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, najlepša hvala za to priložnost, da izmenjamo mnenja o statusu eh, žensk. Rada bi spregovorila tudi o položaju žensk bolj na splošno. Leto 2020 je pomembno leto eh, za uresničitev eh, enakosti spolov. Hkrati tega pa bo tu tudi leto pomembnih mejnikov na področju enakosti spolov. Obhajali bomo 30. obletnico eh, resolucije Združenih narodov o eh, miru, svobodi in pa ženskah in uh, poleg tega tudi uh, izjavo uh, o obletnico izjave o dejavnosti na področju enakosti spolov. Tukaj gre ne le za vprašanje žensk, ampak tudi za gospodarsko vprašanje, za socialno vprašanje. Na ta način lahko ukrepimo, oziroma z večjim, večjim vključenostjo žensk lahko ukrepimo gospodarstvo Evropske unije. Na naslednji seji eh, komisije o statusu žensk bi morali identificirati vrzeli, ki še obstajajo pri izpolnjevanju izjave iz eh, Pekinga in poleg tega bi eh, morali končno uresničiti zaveze, ki smo jih sprejeli pred 25 leti. Poleg tega moramo ukrepiti naša prizadevanja na področju enakosti spolov in zagotoviti enake pravice vsem ženskam in deklicam, zagotoviti moramo njihovo opolnomočenje. Novi generalni sekretar Združenih narodov je poudaril, eh, da zadostnega napredka na številnih področjih še ni bilo. Še prav posebej, ko gre za izpostavljenost žensk in deklic eh, ekstremni revščini ali pa ko gre za nasilje nad ženskami in deklicami. Poleg tega je tukaj tudi prisilno delo in uh, premajhna prisotnost žensk eh, na odločilnih eh, položajih v podjetjih. Evropska unija si bo zastavila ambiciozne cilje na vseh področjih, potrebno pa je poskrbeti tudi za zadostna sredstva. Kar zadeva pogajanja na politični ravni, bo Evropska unija pokazala vodilno vlogo na področju enakosti spolov. Stališče, ki ga je sprejela Evropska unija, temelji na pravnem in pa političnem okviru Evropske unije in to bo vodilo naše pogajalce v Mintnu. Najbolj kritične teme so sledeče. Enakost in pa nediskriminacija, spolno nasilje in fizično nasilje, politike za ženske, izobraževanje na zdravstvenem področju, dostojno delo nov, novo evropsko soglasje za razvoj in pa eh, skupno zbiranje podatkov. Lahko pa bi naštela tudi druge ukrepe. Poleg tega so tukaj eh, tudi smernice za boj proti podnebnim spremembam eh, in pa smernice za spopadanje z tehnološkim razvojem. Potrebno je doseči nadaljni napredek na poti k popolni enakosti spolov. Evropska unija si bo prizadevala tudi za politično deklaracijo, ki bo priznala ulogo eh, zagovornikov eh, pravic eh, žensk. To je pomembno za spoštovanje človekovih pravic vseh žensk in pa deklic. Evropska unija bo še naprej podpirala civilno družbo in zagotavljala ustrezno ozračje za delovanje nevladnih organizacij na eh, lokalni, nacionalni in pa mednarodni ravni. Prepričani smo, da Evropski parlament in Evropski svet delita enake vrednote. Z veseljem bomo prisluhnili vašim prispevkom, gospa predsedujoča, dragi poslanci. Čez pregovorim o enakosti spolov eh, bolj nasplošno. Enakost spolov pomeni eh, politiko, ki zauzima celotno gospodarstvo in pa družbo. Če želimo doseči napredek, je potrebno vključiti cilje enakosti spolov v vse politike Evropske unije. Potrebujemo vključitev te politike eh, na vsa področja in pa tudi specifične ukrepe v tem duhu eh, in glede na zaključke eh, sveta iz lanskega leta je svet eh, pozval Evropsko komisijo, da pripravi novo strategijo za enakost spolov. In vesela sem, da je komisija to tudi storila. Evropski svet je poleg tega pozval tudi k sistematični vključitvi strategije za enakost spolov v vse politike Evropske unije. Svet je pozval države članice, da, in pa Evropsko komisijo, da vključijo eh, enakost spolov eh, v eh, celoten postopek evropskega semestra. In še pogled v prihodnost. Veselimo se že pobud, ki jih je napovedala Evropska komisija, kot recimo ukrepov za zagotovitev večje preglednosti. Enakost spolov in načelo nediskriminacije sta tudi pomembna cilja hrvaškega predsedstva želimo zagotoviti tudi ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem, kajti ženske opravljajo veliko več dela doma kot moški in to eh, ovira njihove možnosti za udeležbo na trgu delovne sile. 30. januarja je Hrvaško predsedstvo organiziralo konferenco na visoki ravni eh, na temo udeležbe žensk na trgu delovne sile. Kako to pozitivno vpliva na družbo? Eh, tem O tem bomo obvestili tudi eh, odbor Združenih narodov za ženske. Veliko dela pa nas še čaka, če želimo eh, doseči popolno enakost tako v Evropski uniji, kakor eh, tudi drugi. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa za komisijo, pa dajem besedo komisarki Dali. Izvolite. Hvala lepa. And... Spoštovani uh, poslanci in poslanke, hvala, da ste vključili uh, to točko na dnevni red. Gre za prednostne naloge EU za 64. zasedanje komisije OZN za položaj žensk. Uh, trenutek je primeren. Razprave v zvezi s politično izjavo, pripravo evropske izjave so v teku. In um, to uh, zasedanje se bo začelo z zelo močno uh, politično izjavo, ki bo usmerjena v uh, konkretne ukrepe. Istočasno pa pripravljamo tudi uh, celo vrsto uh, dogodkov, uh, kjer bomo preizkusili eh, nove prakse in nove eh, zamisli glede um, agende iz eh, Pekinga. To je uh, najmočnejši vidik komisije OZN za položaj žensk. In na tem zasedanju bomo tudi praznovali 25. obletnico pekinške izjave. In to obletnico um, bomo tudi uh, zabeležili uh, istočasno kot eh, peti, uh, peto obletnico uh, trajnostnih ciljev. Enakost med spoloma tu ne gre samo za vprašanje pravičnosti, to je smiselno tudi gospodarsko. Gospodarsko ima to tudi posledice, če ženske in dekleta izpolnijo svoj potencial. Eh, z velikim zanimanjem sem prebrala poročilo eh, generalnega sekretarja OZN v zvezi s situacijo žensk in deklet eh, po svetu. To je res dobro poročilo, ki temelji na 167 nacionalnih pregledih in na številnih srečanjih povsod po svetu kljub samo pa nismo še tako daleč, kot bi želeli. Eh, več žensk eh, sodeluje na trgu dela, ampak v zadnjih petih letih ni prišlo do velikih eh, premikov. Ženske tudi ne sorazmerno delajo doma, skrbijo za otroke in dekleta nimajo istega izhodišča kot fantje. Ženske uh, Eh, bo, imajo 25 odstotkov več možnosti, da bodo živele v revščini in stereotipi še vedno opredeljujejo možnosti za dekleta in ženske. Poleg vsega tega pa imamo sedaj tudi nove izzive, ki so povezane s podnebnimi spremembami in z digitalno tehnologijo. Vse to moramo spremeniti v priložnosti. Digitalizacija lahko odpre vrata dekletom in ženskam, lahko pa se tudi izkoristi, zlorabi eh, v tem smislu, da se jih utiša. Kot, je, eh, kot izhaja iz tega poročila, je za. Um, dekleta in za ženske je ključno, da eh, zagotovimo enakost eh, med spoloma v tem svetu, ki mu grozijo podnebne spremembe in tako dalje. Kajti, če tega ne bomo storili, potem bo enakost med spoloma zavedno izgubljena in zato se zahvaljujem Evropskemu parlamentu, vključno z vašo četrto rezolucijo eh, na to temo in zahvaljujem se vam tudi za prisotnost eh, na tem eh, zasedanju. To je pomembno za notranje odnose in za zunanje odnose in komisija bo marca predstavila novo strategijo za enakost med spoloma in uh, tudi uh, leta 2020 um, uh, začela uh, uresničevati tudi um, to. Um, to strategijo. Naš pristop eh, bo tak, da bomo uvedli enakost med spoloma v vseh politikah in eh, eh, poseben odbor za enakost, ki vključuje tudi službo za zunanje delovanje in različne službe komisije, bo tu odigral pomembno ulogo. Še vedno bomo delali na tem, da odpravimo razlike v plačah. Um, eh, razvili bomo um, eh, ukrepe za to, da eh, se zagotovi enakost med spoloma v podjetjih, na visokih položajih in tako dalje. In veselim se vaših pripomp in razprave o teh idejah in še enkrat hvala lepa, da ste to točko dali na dnevni red. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa za ELS dajem besedo Francis Fitzgerald. Izvolite. Eh, hvala lepa. Rada bi eh, pozdravila eh, te tri govore, ki smo jim pravkar prisluhnili. To je, so zelo jasne, jasni opisi prednosti, ki jih moramo predstaviti na konferenci OZN. Jezik je primeren, besede so primerne in mislim, da lahko te prednostne naloge ustrezno predstavile to so jasne prednostne naloge, ki jih moramo predstaviti OZN. Jasno je, da je bil zabeležen eh, eh, napredek, ampak eh, ženske so še vedno žrtve diskriminacije povsod po svetu in uh, v konferenciji v Nairobi uh, eh, ZDA niso podpisale uh, izjave o, o prioritetah. Kot rečeno, to je 25. ta obletnica tega znamenitega citata Hillary Clinton, ki pravi, da so pravice ženske človekove pravice. Žalostno je, da je bilo treba to tako izraziti, ampak to drži. Eh, in dolgo je trajalo, pa delo še ni končano. Tu gre za eh, prave, sme, prave smernice, prave eh, cilje, pa tudi prava sredstva. In tudi to mora biti v srcu teh razprav v ZDA letos, v OZN letos. Še vedno smo priča vsakodnevnemu seksizmu in tudi to Tega se je treba lotiti. Tu gre za percepcijo žensk eh, in eh, slišali smo nekaj kritike v zvezi z kvotami. Eh, kaj pravi OZN? OZN pravi, da so kvote um, potrebne, vsaj začasno. In naj povem, da so bile kvote zelo učinkovite za moške kar nekaj časa. Hvala lepa za socialiste in demokrate. Dajem besedo gospe Frikon. Eh, gospa predsednica gospa komisarka dalli eh, zadnjič ko sem bila v new yorku sem opazila kako zelo pomembno je da imamo pri Komisiji Združenih narodov za ženske bilo dejansko sramotno, da je v njih imela enotne strategije glede enakosti. Tokrat lahko zastopamo parlament in poskrbimo za to, da bo ta tema sprejeta z vso resnostjo, ko bo komisarka Dali predložila to strategijo. Ženske se bodo srečale v okviru Združenih narodov, to ni nepomembno, kajti ženske Eh, prispevajo svoj del k eh, mirovnim pogajanjem in že sedaj se veselim dela v komisiji za ženske. Eh, in želim se zavzemati za to, eh, da bodo naprimer ženske imele pravico do lastne oskrbe, potem, eh, ko gre za nasilje zoper ženske in dekleta. Potrebujemo perspektivo enakopravnosti na področju podnebne politike. To je pomembno za vse ženske, za vse otroke, za vse deklice, pa tudi za vse moške. Prisrčna hvala. Hvala lepa. V imenu Renew Europe dajem besedo gospe Rafael. Spoštovana komisarka, ženske pravice so pravice, so človekove pravice in želela bi živeti v svetu, kjer eh, ne bi bilo treba tega ponavljati. Eh, moški in ženske v prejšnjih in sedanjih generacijah so si zelo prizadevali za to, da smo prišli do te točke, ko lahko napredujemo na tem eh, področju. Ne moremo Eh, jemati za samoumevne niti teh pravic, niti uh, Evrope. Uh, vemo, da uh, imamo organiziran napad eh, na ženske in zato v nekaterih državah in zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, da eh, eh, bo Evropa vključujoča, da bomo zagotovili enako priložnosti tudi za ženske. In ta rezolucija je naš prispevek k agendi OZN za omočitev ženskem kot eh, evropski, evropski državljani vemo, da je pomembno, da eh, se tudi zavežemo k agendi 2030. Ženske morajo biti prisotne povsod. Enakost med spoloma je pomembna za trajnostni eh, razvoj in v letošnjem letu in prihodnih letih moramo uresničiti to strategijo, ki jo pripravlja komisarka Dali. 8. marca bomo praznovali uh, eh, žens, pravice žensk, ampak spomnili tudi na vse, kar je treba še storiti. Izboljšati je treba uh, situacijo žensk na trgu dela, uh, treba je odpraviti revščino, ki bremeni ženske, tako se ne more to nadaljevati. In, uh, Pozivam komisijo, da naredi vse, kar je potrebno, zato da bodo ženske imele eh, enak dostop do trga dela, do gospodarskih priložnosti, ki jih Evropska družba ponuja. Eh, Porabimo naš glas za to, da spodbujamo eh, ženske povsod. In naša zaveza k 64. zasedanju Komisije OZN za položaj žensk kaže, da to jemljemo resno grupe Tošsamoš in demokracija. Hvala lepa za ide, dajem besedo Kristini Andersen za minuto in pol. EU parlament spricht jetzt. Je v parlament govoril o svojih prioritetah za zasedanje Komisije Združenih eh, narodov za položaj žensk eh, in želi eh, ugotavljati, da je mogoče pravice žensk okrepiti samo, če se splav spreme kot naknadnino kontracepcijsko sredstvo, da ženske lahko izkoristijo svoje pravice, če bodo zagotovljene obsežne LGBT pravice in da je mogoče zagotoviti pravice samo, mogoče se odpovedo življenju za partnerje, eh, da potrebujejo zakonsko določene kvote, če želijo prevzeti vodstvene pozicije. Moj bog, kako predrzno, smešno in seksistično je trditi, eh, da ženske brez EU sploh ne bi mogle napredovati v življenju. Tisti, ki želijo okrepiti pravice žensk, eh, mora poskrbeti za učinkovito mejno zaščito, da ženske ne bodo postavljene dale eh, eh, plen moških, ki pridajo eh, čez mejo. V civilizirani družbi Eh, obstaja ustrezna eh, omejitev javnega prostora. In sedaj pa želimo to žrtvovati na eh, oltarju humanosti, tolerance in to označujemo kot obogatitev kulture. Kot ženska v Evropi, tako kot vsa drug, uživam vse pravice. Preden v resolucijah zahtevamo smešne kvote in odpiramo boišča, se sprašujem, Eh, kaj, eh, kako nas želi eh, zaščititi ta parlament kot ženske, ki iščemo zaščito. Gospa Vana. Hvala, ehm, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Ta debata danes jasno kaže, zakaj se zauzemamo skupaj kot parlament, komisija in svet in da želimo v Združenih narodih govoriti za Eh, enim eh, glasom. To je boj eh, proti zasmehovanju tega boja za enakost in to je boj proti. Um, med, eh, za mednarodno uresničitev eh, položaja eh, na vseh področjih. In pekinška izhodišča so najobsežnejši okvir in 25 let kasneje imamo mi kot evropejci zavezo, da se kot globalni pionirji dvignemo v multilateralizmu in skupaj ukrepamo. Mi, poslanci, bomo zavzeli stališče z resolucijo, ki jo bomo sprejeli jutri in upam, da tudi s svet in svet je pač pozvan, eh, da tu zavzame jasno stališče eh, in eh, da priznava to pekinško platformo in ustrezno, se ustrezno pozicionira. Hvala. Gospa Višnjevska, eno minuto. Hvala lepa, gospe in gospodje odbor za položaj eh, žensk eh, diskriminira proti eh, majhnim političnim skupinam in jim onemogoča zastopanje njihovih voljivcev na tem zasedanju komisije OZN za položaj žensk v New Yorku. In zato na tej konferenci ne bo slišati glasu konservativnih žensk, ki želijo kombinirati poklicno eh, in pa zasebno življenje. To so ženske, za katere um, zakon in otroci niso breme. To so ženske, ki uh, si prizadevajo za to, da se zaščiti življenje. Teh žensk ne bo slišati. Samo uh, Levičarski in liberalni glasovi se bodo zelo glasno oglašani. Ljudje, ki trdijo, da je, spol, da je splav eh, človekove pravica, da je eh, splav um, del kontracepcije. In zato prosim, da glasujete za rezolucijo, ki se bori za ženske brez nepotrebne ideologije. Gre za rezolucijo EKR gospa um, Rodriguez. No, tudi Gue ne bo uh, zastopan v New Yorku. Uh, predstavljamo predlog rezolucije, kjer uh, smo zapisali prioritetna vprašanja za ženske v EU, uh, ampak uh, zaenkrat uh, na področju uh, Eh, enakosti med spoloma, ni videti kakšnih eh, hudih dejavnosti, zlasti eh, ne na svetu. Direktiva proti diskriminaciji je blokirana že deset let na svetu. Ali nameravate kaj narediti glede tega? Evropska unija tudi ni ratificirala eh, Istanbulske konvencije zaradi bojkota eh, nekaterih držav, zlasti višegrajskih eh, držav in pa zaradi delovanja religioznih lobijev prav eh, tako eh, ti eh, ljudje obravnavajo ženske kot neke inkubatorje in neke reproduktivne stroje, ki so sužne svojih partnerjev in svojih vlad. In to je tudi del nasilja nad ženskami, kot je prepoznalo tudi sodišče za človekove pravice. Eh, enako velja tudi za izobraževanje o enakosti eh, v eh, šolah, kjer se LGBTIQ obravnava kot neko kriminalno skupino. Ne pozabimo na to, kaj se dogaja na Polskem, Bolgariji, Mačarski in Slovaški. Evropska unija tudi ni sprejela direktive o spolnem